predsednik je od sveta dobil informacijo o prvi obravnavi, gre za direktivo o, direktivo o novih psihoaktivnih snoveh, ki bodo vključene v definicijo termina droga. Parlament ima tri mesece časa, da poda svoj odgovor in rok začne teči jutri 6. oktober 2017. In seznam je na voljo v pisni obliki.